Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Prosim, zasedite svoje mesta, kolegice in kolegi. Zasedanje se ponovno začenja. Včeraj eh, smo to pričeli s predsedovanjem gospoda Sarva Maja, ki se mu zahvalim, ker me je nadomeščal in sicer po uh, prvem krogu pomembnega pomembnih volitev, kjer sem sledil zadevam v Franciji. Zahvaljujem se vam za vaše razumevanje. Zahvaljujemo se tudi kolegu Sarvamaju. Imeli smo sejo koordinatorjev danes zjutraj ob 9.30. Naj povem, da imenovanje v zvezi s pripravo stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 eh, potrjujejo eh, poročila z in poročevalcev, gospa Toma, gospod Albriše, reforma lastnih virov, potrditev naših poročevalcev Levandovski in Depre. E, dejansko smo se dogovorili tudi se stavi delovne skupine o notranjem proračunskem postopku za pripravo proračuna Evropskega parlamenta. Delovn, to delovno skupino bo sestavljala dva predstavnika e, skupine EPP, ELS in ESD in ostale skupine bodo imenovali po enega predstavnika. Seveda bi si želeli, da tisti, ki so imeli vlogo poročevalcev od začetka te zakonodajne dobe, da ti poročevalci bi bili eh, člani, eh, ki jih bodo imenovali eh, njihove skupine skupine in torej pozivamo skupine naj a, a, sporočijo imena predstavnikov v naslednjih dneh. A, ob vsem tem bom sedaj predal, predal besedo gospodu Sarva Maju v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Na podlagi vloge Finske gre za podjetje Nokia Network Systems. Hvala lepa, predsednik. Torej, tu smo še enkrat, nažalost, to je že tretjič, ko pride do uloge iz področja IKT in sicer iz Finske. Eh, to zdaj predstavlja že eno petino eh, IKT ulog eh, v sklopu Evropskega sklada za prilagoditev. Prijeli smo jih 15 doslej iz področja IKT. In uh, torej, uh, to je že tretja iz te male države. Uh, seveda Nokia je bila velika na, na tem področju in zdaj nažalost smo pri tem. Nokia uh, Network Systems je uh, odpustilo 945 zaposlenih in od teh 945, 821 jih je kvalificiranih in so upravičeni eh, do eh, sredstev iz tega sklada in torej vedno v skladu eh, z e, pravilom EGF. To pokriva 60 odstotkov stroškov, 2,6 milijonov evrov Torej, ozadje in način, kako je do tega prišlo, je naslednje vzpostavili eh, oziroma ustvarili so Ministrstvo za zaposlovanje, ki je prepričalo delovno skupino v sodelovanju so predstavniki in deležniki in tudi v sodelovanju z delavci in so pripravili svežen za individualne storitve. In z našega zornega kota in v našem interesu, tudi z interesa tudi proračunskega nadzora, je to, da si ogledamo, kako se ta sredstva uporabljajo. In v tem primeru, v primeru vloge iz Finske, imamo močan povdarek na ponovnem usposabljanju in eh, tudi zagotavljanju novih veščin za delavca, kajti eh, dejansko je kar šokantno, bi rekel, eh, ko prebiramo statistične podatke, 21 odstotkov vseh, ki so bili odpuščeni v tem primeru, torej teh 945 ljudi, imajo približno 55 ali več let in eh, zelo težko jim bo eh, najti neko novo zaposlitev. In zato uh, ravno v tem segmentu želimo uh, pozitivno vplivati in to poskušamo storiti. In eh, torej močan, imamo močan poudarek na usposabljanju, na uh, pridobivanju novih veščin, preostali del zneska pa gre pripravljalnim ukrepom, poslovnim storitvam. In eh, torej je tudi dobro, je tudi zanimivo ugotoviti, da um, mreža evro se, se bo uh, uporabljala na finskem za te namene. Torej v glavnem bi lahko rekli, da so. Eh, že sprožili vrsto ukrepov za ponovno zaposlovanje, že preden bi uložili to eh, prošnjo za sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev in za pomoč strani Unije. In tudi država članica je tudi že zagotovila vse dodatne informacije v zvezi s to vlogo brez zakršnih zamud. Zato bi rekel, da je stvar eh, lahko zelo enostavna. Empel nas je zaprosil za mnenje. Eh, slišali smo tudi govorice o tem, da bi lahko prišlo do določenih neobičajnih premikov, glede na to, da imamo že določeno rutino na tem področju, ampak bomo poskusili ugotoviti, kako se bo Empel obnašal. In eh, torej rok za vložitev predlogov sprememb zapade 28. aprila, to je v petek, čez eh, tri dni do 12. ure. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sarvama, gospa Jatemaki, izvolite. Merci, monsieur President. Hvala lepa, gospod predsednik. Mutta puhun kuitenkin suomea, kun se sujuu paremmin. Pysyn. Ymmärrätte. Hvala lepa, še enkrat. Eh, prav gotovo s tolmačenjem boste lahko spremljali moje besede. To je že tretjič, odkar eh, se ukvarjamo z eh, finskim IKT sektorjem in vlogo. Gospod Sarvama je že tudi sam povdaril, da gre za eh, dokaj nelagodni položaj in jaz si ne bi želela biti v tem položaju, ampak ker smo prejeli to vlogo in ker izpolnjuje vsa merila, mislim, da moramo um, privoliti v to pomoč. Propad Nokia je bil je predstavljal največjo finsko katastrofo in tragedijo, kar je prizadelo na tisoče in tisoče ljudi eh, po celi Finski. In eh, Evropski eh, sklad za prilagoditev globalizacije je bil oblikovan, da bi pomagali delavcem, ljudem, ljudem, ki so ostali brez zaposlitve kot posledica globalizacije in globalnih kriz. <clears throat> zato da bi pomagali ljudem, da pridobijo nova delovna mesta in ti a, eh, bivši zaposleni pri Noki potrebujejo nove zaposlitve, nove veščine in a, eh, to je tudi namen, za katerega a, eh, je bil ustvarjen ta sklad. Zato je primerno, da ga za to uporabimo. Predsednik zastavlja se neko splošno vprašanje pri vsem tem, a, ki a, si zasluži, da se mu posvetimo. Torej, a, kako naj, naj, najbolj učinkovito spet način uporabimo ta sredstva. Mislim, da moramo zelo pozorno preveriti učinkovito projektov, ki jih financiramo skozi sklad za prilagoditev globalizaciji. In predvsem si moramo, moramo preveriti, ali ti eh, ljudje dejansko bodo pridobili nove sposobnosti, nove veščine in uh, če bi te veščine lahko pridobili samo prek tega sklada ali pa z drugimi a, instrumenti. Ampak, kot sem že povedala, ta a, vloga izpolnjuje naša merila in torej to podpiram. Hvala. Hvala lepa, to smo si pribeležili, nihče drug se ne javlja k besedi. Torej, če eh, ta sklad bi lahko eh, izkoristili tudi že pred odpuščanjem, kajti podjetja se morajo prilagati na globalizacijo, morda bi to bilo koristneje, medtem ko mi moramo počakati, da pride do odpustitve, preden lahko ta sredstva uporabiti. Gospod Sarvama nam je povedal, da predloge sprememb je treba ložiti pred, os, pred 12. uro 28. aprila v petek, glasovali bomo 11. maja na odboru, na plenarnem zasedanju pa 16. maja. 27. marca je naš odbor sprejel dve poročili, dve zakonodajni poročili v zvezi z eh, zunanjim mandatom EIB-ja za zunanja posojila in eh, tudi eh, poročilo o jamstvenem skladu za zunanje ukrepe. Zdaj smo vstopili v fazo trialoga. Naš odbor je tudi večinsko uh, sklenil, da uh, pač na podlagi tega uh, glasu uh, tudi začnemo trialog in sicer na podlagi 69. člena tretjega odstavka. Zato je treba pripraviti zapisnik po trialogu in to o priložnosti naslednje seje pristojnega odbora. Zato predlagam, da zdaj prisluhnemo gospodu Muresanu in gospe Gardja Zabal, ki nam bosta podala, nam bosta poročala o zadnjem trialogu, ki je potekal 12. aprila. Hvala lepa. Eh, predsednik. <laughs> Mislim, eh, da eh, ker moj kolega ni prisoten, bom sama poročala o, o trialogu, ki je potekal 12. aprila pred velikonočnimi počitnicami. Imeli smo prvo sejo, ki je bila dokaj plodna, glede na to, da je to bil prvič, ko smo se sestali z maltiškim predsedstvom, da bi spregovorili o mandatu za zunanje posojila EIB-ja. Opredelili smo deset temo, v zvezi s katerimi smo želeli imeti splošno in politično razpravo, zato da bi potem lahko bolje izoblikovali naše stališče, potem na naslednjem trialogu pa bi se eh, začeli ukvarjati s postameznimi členi eh, te, eh, tega eh, akta. Sklenili smo, da eh, štiri teme bi lahko že obravnavali na strokovni ravni, glede na, eh, na to, da na politični ravni smo se strinjali, to je zadevalo posojila za MSP, je vse kar je povezano z politiko enakopravnosti in novi cilj, eh, ki eh, naj bi ga zajeli v novi mandat za EIB in to je četrti, četrta točka, ki zadeva migracije in pribežnike in seveda tudi tema preglednosti in poročanja. Zato smo sklenili, da te štiri teme v zvezi s katerimi eh, je prihajalo do pač prekrivanja. Stališče se lahko zače, že začnejo obravnavati na eh, strokovni ravni. Včasih potem eh, ugotovimo, da je politična plat že presežena in da lahko prejdemo na tehnične vidike, ampak eh, potem je treba se povrniti nazaj, ampak videti, da v zvezi s poročanjem in preglednostjo dejansko obstajajo določeni dvomi in zato bomo poskusili ugotoviti kasneje, če se bo potrebno povrniti k politični plati. Potem smo imeli tudi dokaj zanimivo razpravo o podnebnih spremembah. Eh, tri institucije so soglašali okrog tega, da eden izmed ciljev mora biti boj proti podnebnim spremembam, pa še vedno nismo prišli do dogovora o tem, kako naj eh, se ta eh, boj razvija, katere ukrepe naj financiramo in kaj je treba okrepiti. Eh, torej svet je povdaril, da moramo upoštevati, da tukaj gre za subvencije, za projekte, ki eh, morajo biti eh, tudi spremljivi za Evropsko investicijsko banko, ki morajo, ki morajo biti primerni za financiranje in mi smo ustrajali na tem, da je to prednostna naloga in da eden izmed glavnih razlogov za migracije so ravno podnebne spremembe in da zaradi tega ne bomo popustili, ko gre za boj proti podnebnim spremembam in financiranjem eh, projektov, ki gredo v to smer. In torej parlament ne bo vsekakor popustil in ne bo opustil te teme. Spregovorili smo tudi o fleksibilnosti, kar predstavlja bojazen na strani sveta. Pri tej točki smo povdarili, da glede na to, da ni prišlo do predlogov sprememb strani parlamenta, ker nismo imeli časa, da bi se posvetili bolj poglobljeno temu, eh, bomo pač to morali še na naknadno preveriti in torej najbolj kočljive točke, ki bodo predmet našega dela v naslednjih mesecih zadevajo um, torej davke, um, davčno utajo in izogib eh, potem davčne oaze oziroma nesedulujoče jurisdikcije in tudi um, torej, uh, agresivno uh, davčno načrtovanje. In torej moramo gotoviti, kaj lahko storimo in kaj je treba postoriti na teh področjih področjih. Imamo tudi precej razhajanj v tem trenutku na pravni ravni. Kaj je lahko, kaj je lahko spremljivo v poročilu z pravnega zornega kota? In torej zanimivo da bi bilo, da tri pravne službe treh institucij bi začele e, sodelovati in bi imele razpravo o tem, kaj bi bilo zanimivo in pravno relevantno, e, kar bi moralo biti zajeto v tem dogovoru. Kar zadeva temo obdavčevanja, se, tu se nam zastavlja uh, neka, nek dodaten aspekt, o katerem se bomo pogovarjali v treh eh, poročilih usporedno. To je uh, mandat EIB za zunanje posojila in potem sklad za zunanje naložbe, ki smo ga včeraj potrdili in torej bomo morali začeti pogajanje in potem Junkerjev načrt. Zanimivo bi bilo imeti možnost, da poiščemo način, kako naj uskladimo ta pogajanja med temi tremi poročili v povezavi s to temo. E, torej, ja, to se je pokazalo tudi v sklopu trialoga. To je torej tema, ki e, preveva vse te tri poročila in torej to je lahko zanimivo pri vseh treh. A, e, a, dokumentih, ampak v zvezi s tem smo imeli res zelo preliminarno razpravo. Potem smo imeli še razpravo o tem, kdo bo odgovoren za upravljanje s skladom. Tako parlament kot komisija eh, smo zagovarjali eh, to, da eh, bi morala upravljati z aktivo sredstvi komisije, ampak trenutno za to skrbi še vedno Evropska investicijska banka. Ni nam uspelo napredovati v večji mi meri rekli smo, da bi bilo zanimivo prenesti upravljanje sklada na komisijo, zato da bi napredovali, zato da v prihodnje, tako kot predlaga komisija, bi imeli enotno upravljanje eh, strani komisije vseh jamstvenih skladov. Ampak v tem trenutku nismo uspeli napredovati dlje, od tega tema je dokaj zapletena, upamo, da bomo prišli do dogovora v prihodnje. Vse to je povezano tudi z zgornjimi pragovi in z geografsko eh, distribucijo institucijo v zvezi z geografsko platjo se sploh nismo pogovarjali, moramo se najprej dogovoriti v zvezi z skupnim zneskom. Um, torej potrebujemo torej odločen mandat strani Evropskega parlamenta v zvezi s tem in obstajajo neke očitne potrebe potem, da bi eh, razširili ta zgornji prag, um, zun, kar zadeva zunanje posojila EIB-ja uh, eh, na večji znesek. Uh, Eh, kajti drugače imamo premalo denarja eh, za vse to, kar bi lahko storili, za mm, nekoliko večjim eh, proračunskim naporom bi lahko postorili veliko več v državah, ki so v pristojnosti mandata za zunanje posojanje EIB-ja, zato bomo ustrajali z izvajanjem pritiskov nad ministerskim svetom, zato da bi razširili ta zgornji prak. Predvsem se moramo spomniti tudi na to, da smo tudi v parlamentu eh, že izglasovali pregled eh, finančnega okvira in eh, tudi Global Margin for Commitments commitment smo nekoliko spremenili, zato da bi to namenili ne samo za poslovanje, ampak tudi migracijam in tudi varnosti. Torej, ta, to prvi, prvi trialog, ta prvi izmenjavo smo zaključili takole, nismo se spuščali v posamezno posamezne člene eh, in mislimo, da smo vsekako razbližali stališče v zvezi z pomembnimi temami. Naslednji trialog bo potekal eh, ta četrtek, če se ne motim, in torej bomo imeli. Eh, tudi eh, našo sejo pred trialogom, na kateri bomo razpravljali o posameznih členih, tako kot bomo potem storili na samem trialogu in bomo poskusili ugotoviti, kaj je lahko že potrjeno, kar zadeva stališča parlamenta in potem, kako naj se soočamo v zvezi s temi stališči s svetom in eh, o tem se bomo pogovorili na naslednjem trialogu. Vse, to je vse. Hvala. Merci, merci. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Torej, kdo se še želi zahvaliti kolegici za njen angažma, za njeno skrbnost? Dobro, v tem primeru pa se veselimo vašega naslednjega sporočila. Dobro, bomo sejo prekinili za nekaj trenutkov kaj ti čakamo še? Gospoda Moresana. Ne skrbite, vem, da je Siegfried na poti. Lahko rečem, da je en marš, da koraka v parlament. Torej, prekinjamo za nekaj minut eh, sejo.